Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno 12. maja 2011. Zapisnik prejšnje seje je bil razdeljen. Ker niče ni imel pripomp, je zapisnik tudi sprejet.